glasovanja imam pa še sporočilo za vas. Gospod Vladimir Remek me je obvestil o odstopu z položaja poslanca Evropskega parlamenta z 16. decembrom 2013. Evropski parlament v skladu z četrtim členom poslovnika torej ugotavlja, da imamo od 16. decembra 2013 eh, prosto mesto eh, poslanca v Evropskem parlamentu in o tem bomo tudi seznanili eh, nacionalne organe. Najlepša hvala, dame in gospodje, s tem prehajamo k glasovanju. Gospod Brok še želi besedo. Postopkovno vprašanje, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi vas seznanil, da bomo kmalo glasovali o Ukrajini. Zadnje tri ure hčerka in pa odvetnik eh, Julije Timošenko nimata več pravice obiskati eh, Julije v zaporu, sedita pred eh, zaporom in v nasprotju z ukrajinskim pravom nimata dostopa do Julije Timošenko. No, obžalujem to žalostno novico, ki le kaže, kako se zaostruje situacija v Ukrajini in kako zelo pomembno bo naše nadaljne delovanje na tem področju.